sledijo glasovanja. In eh, poskusili bomo končati tako, da bomo prišli čim prej na kosilo. Torej, naslednja točka je glasovanje po poenostavljenem postopku o prvem od petih poročil eh, gospe Matere o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Eh, po imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Ali ste vsi glasovali? the vote. Koniec głosowania. We'll wait for Mr. Zaradil to take his seat. Še čakamo, da se bodo nekateri posedli. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Potem naslednje poročilo gospe Matere o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Eh, Irska. E, odpiram glasovanje. The vote is closed. Redo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Naslednje je naslednjo poročilo gospe Matere. Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji. 43 Irska. The vote is closed. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto in še zadnja poročilo gospe Matere. Spet gre za sklad za prilagoditev globalizaciji. EGF eh, Zgornja Avstrija. Glasujemo o tem spet po imensko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. tudi to je sprejeto. Torej, eno sem preskočil, moram prelistati nazaj. Nismo glasovali o Grčiji. Ponovno, torej poimensko glasovanje o Grčiji. Začite glasovanja. Konec glasovanja. Tudi to poročilo je sprejeto, hvala gospe Materi. In upam, da bo to Grče pomagalo. Naslednja točka je poročilo gospoda Kasmareka o skupni parlamentarni skupščini AKP EU leto 2010, kdo je za, kdo je proti, eh, zdržani sprejeto. Sedaj pa sledi poročilo gospe Paljadeli. Eh, predlog spremembe ena, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. S tem je stališče sveta sprejeto. E, čestitamo gospi Paljadeli. Sedaj pa sledi poročilo gospi Sarakjani o enotnem evropskem železniškem območju. In prva je eh, eh, torej glasovanje v bloku o 113 drugih sprememb eh, za proti sprejeto, sledi glasovanje o predlogu spremembe dve za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti vzdržani sprejeto, 16 za proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 poimensko glasovanje glasujte, prosim. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani. 100 bomo preverili, 51 bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tudi to bomo preverili 52 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 v delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, oziroma poimensko drugi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto to ni bilo jasno, bomo elektronsko preverili prvi del. Glasujte, prosim, 67. predloga spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 90 za, proti vzdržani sprejeto. 97 v dveh delih prvi del za, pro, proti vzdržani sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. 98 v treh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, tretji del za, proti vzdržani sprejeto. 125 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 126 poimensko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 1, 4, 5, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 1464 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti vzdržani. To bomo preverili. 134 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. 147 za, proti vzdržani zavrnjeno. 148 za, proti vzdržani zavrnjeno. 149 za, proti vzdržani zavrnjeno. 150 za, proti vzdržani zavrnjeno. 151 za, proti To bomo preverili. Elektronsko glasujemo o 151 predlogu spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno z veliko večino. 152 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 136 za, oziroma se opravičujem. 136 eh, pojmensko glasovanje, prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno, tri ti del odpade. In 53 imamo uh, ustni predlog spremembe gospoda Tremoze. Uh, beseda je vaša, gospod Tremoza. Where is Mr. Tremoza? Kje je gospod Tremoza? does not go. it does. yes. thank you. Hvala, jaz sem poročevalec v senci za skupino liberalcev. Mi želimo podati ustni predlog spremembe v zadnjem stavku eh, šestega člena. Želimo izboljšati besedilo s tem, da dodamo samo štiri besede. Po capital employed be except from public funding. In mislim, da so drugi poročevalci iz velikih skupin za to spremembo. Ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe? 40 oseb bi moralo stati. Mislim, da jih je 40. So we're now going to vote on Amendment 53 se pravi, da bomo glasovali o 53 v treh delih po imensko. Prvi del 53, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, glasujte. Konec glasovanja sprejeto, tretji del, glasujte. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 ali, če želite, lahko tudi preverimo. 137 elektronsko glasovanje. Glasujte. Ček. Konec glasovanja. To je sprejeto. Se. Uh, opravičujem, liberalci so glasovali uh, proti, malo sem bil zmeden. 153, kdo je za, uh, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ši, 62, 162, skupaj glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. torej ustrezen del 162, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa. Torej, to je res torej, ustrezen del eh, predloga spremembe 162 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa sledi uh, amandma 62, corresponding part, ustrezen del. Uh, Eh, bomo kar elektronsko glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno oziroma sprejeto. To je huje kot uh, vozni red pri železnici. In sedaj 162 ustrezen del. Glasujemo o tem, kdo je za. Proti vzdržani zavrnjeno. 105, 6, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa uh, ustrezen del, uh, amanma 62 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 157 za, proti, vzdržani zavrnjeno sedaj pa spet ustrezen del. Uh, Amandmaj 162 in 62, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Sprejeta sta ta dva amandmaja. Kako to sploh funkcionira, sprašuje predsedujoči. In spet uh, ustrezen del amandmaja 162 in 62, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani. To bomo preverili 141 elektronsko glasujte, prosim. Check is closed. Adopted. Sprejeto. 158 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, se opravičujem ponovno, 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. torej deja vu, trpim pod tem deja vujem in sicer spet ustrezen del amandmaja 79. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, torej velika eh, večina za, ogromna večina za. In sedaj ustrezen del amandmaja 79. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, spreji, oziroma zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, oziroma to bomo prebirli, 163 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 144 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa predlog komisije, eh, poimensko glasovanje torej o tem eh, predlogu komisije, ki smo ga ustrezno spremenili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. Sedaj pa eh, osnotek zakonodajne resolucije, poimensko glasovanje. konec glasovanja. 526 jih je glasovalo za to, gospe Sarakjani, čestitamo. Sedaj pa sledi uh, resolucija o Durbenu. Odstavek 3 v 3 delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amanma 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osmi odstavek v dveh delih in poimensko prvi del glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto drugi del. Glasujte. can open close koniec głosowania sprzeda de veti odstavek do je za proti uzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 po imensko glasovanje glasujte, prosim. The vote. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Sedaj pa deseti odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Dvanajsti odstavek za, proti vzdržani sprejeto. Amanma deset za, proti vzdržani zavrnjeno. Odstavek 16. Po imensko glasovanje glasujte, prosim. The vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 17 v treh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Tretji del za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa uh, eh, amanmaja 1 in 11. Kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno odstavek 21 za, proti, vzdržani. Sprejeto 22 v dveh delih per, eh, po imensko. Prvi del eh, glasujte, prosim. Is... Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Glasujte. Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 23 za, proti. Torej, eh, bomo elektronsko glasovali pre. Ne dvigate eh, rok ustrezno. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja, sprejeto. 25 v dveh delih poimensko, oziroma ni poimensko, prvi del 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del pa poimensko. Glasujte, prosim. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. odstavek v dveh delih prvi del. Kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. To bomo prebirili 35. drugi del. 35. drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 poemensko glasovanje glasujte. Konec glasovanja. zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amanma 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 46 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani. To bomo preverili 51 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Check. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 64 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeta drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili drugi del amenmaja 64. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa uvodna izjava A po imensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava D v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava 1, I v dveh delih, uvodna izjava. I, ali želite preveriti drugi del uvodne izjave D? Dobro, elektronsko glasujemo o drugem delu uvodne izjave D. Konec glasovanja, sprejeto. Uvodna izjava I v dveh delih prvi del za, oziroma glasovanja, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava je za proti vzdržani sprejeto. Eh, sedem za proti vzdržani, to bomo prebirili. Predlog spremembe sedem. Konec glasovanja, to je zavrnjeno. Sedaj pa uvodna izjava P v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeta. Uvodna izjava Q eh, za proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa osnutek resolucije po imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Is... Konec glasovanja. To je torej sprejeto z veliko večino. Sedaj pa sledi glasovanje o poročilu o odgovornosti na področju financiranja za razvoj. Odbor za razvoj ni amandmajev. Eh, odstavek 3 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 3. Torej, samo o dveh delih glasujemo, jaz si kar izmišljujem še tretji del. Potem odstavek 8 v dveh delih za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del odstavka 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 12, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku resolucije. Eh, kdo je za, kdo je proti? Eh, se kdo zdrži sprijeto. Skoraj smo že skus. Naslednja točka je eh, poročilo gospoda Borisa o evropski kinematografiji v digitalni dobi. Priden, preidemo na glasovanje, ima besedo gospod Boris. Šalovni pani predsedujoči. Hvala. E, torej, to je festival evropske kinematografije kinematografije in pravzaprav to poročilo dopolnjuje nagrado Lux in v času krize je to zelo pomemben signal za evropsko kinematografijo. Eh, kinematografija v Evropi je deset let čakala na to poročilo in ko bomo sprejeli to poročilo, eh, bomo pospešili tudi vse, kar se dogaja na področju digitalizacije in imeli bomo tudi boljši dostop do kinematografije in zato uh, Pozivam vse, da glasujejo za to poročilo. Uh, odstavek 9 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 69 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 uh, eh, poimensko glasovanje glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti vzdržani sprejeto. 125 za, proti vzdržani sprejeto. E, osnutek resolucije, e, torej poemensko glasovanje o tej resoluciji. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke gospodu Borisu in čestitke tudi Evropski kinematografiji.